Dear colleagues, dear colleagues, it is... Spoštovani kolegi, čas je, da začnemo. Običajno je vedno težko začeti popovdne, ampak imamo le uro in pol za razpravo. Tu z nami pa je zelo pomembna gostja. Čaka nas izmenjava mnen z gospo Kristijano Figueres, ki je izvršna sekretarka v NFTC. In najprej bi rad izrazil iskreno zahvalo gospe Kristijani Figueres za njeno prisotnost danes tu na tem dialogu pred podnebno konferenco v Parizu. Gre za Ravno pravi čas, v katerem razpravljamo o tem, kaj te 11. septembra bomo glasovali o poročilu o novem mednarodnem sporozumu v Parizu. Eh, mandat eh, bomo podelili 15-članski delegaciji, ki bo zastopala Evropski parlament na COP21. Gre za velik izziv, ki je eh, pred nami. Potrebno se bo dogovoriti na COP21 v Parizu o ambicioznem pravno zvezojočem mednarodnem sporazumu za podnebne ukrepe po letu 2020 v skladu z ciljem dveh stopinj ob sočasnem spoštovanju pravice do pravičnega in trajnostnega razvoja. Potem eh, nujna krepitev in širitev ukrepov, ki se že uveljavi za omejevanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V tem kontekstu je Evropski parlament nedavno že dal soglasje k amandmajem iz Dohe, da bo lahko Evropska unija izpolnila svoje obveznosti v okviru drugega eh, obdobja zavez protokole z Kjota. In kot tretje, krepitev financiranja razvitih držav za eh, odpravo prilagajanje, tehnološki razvoj in prenos ter izgradno kapacitet v razvoj, državah v razvoju v skladu z zelenim podnebnim skladom in zavezami za dodatno financiranje v višini 100 milijard dolarjev na leto do leta 2020. Gospa eh, Figueres, besedo predajam vam. Prepričan sem, da je naš odbor pripravljen prisluhniti vam o razvezi z napredkom pogajanj pred eh, zasedanjem COP21 in tudi glede pričakovanj o tem, ali bomo dosegli mednarodni sporazum oziroma dogovor v Parizu letos. Izvolite. Hvala lepa. Hvala predsedujoči, hvala vsem za to povabilo, da se vam ponovno pridružim. Vedno je prijetno biti tu, lepo je videti stare prijatelje in tudi nekaj novih. Še enkrat torej hvala za vso vašo podporo, ki smo je bili deležni strani vseh, ko gre za ratifikacijo drugega obdobja zavez protokola. Upam, da bodo tiste države, ki tega še niso storili, storili Eh, to čim prej z političnega vidika, verjetno razumete, da je potrditev tega, da vse tiste države, ki sprejmejo pravno zavezujoče odločitve, dejansko potem te odločitve tudi ratificirajo in jih izvajajo. To je zelo pomembno politično sporočilo tik pred eh, pogajanjem v Parizu, tako da hvala za to vašo podporo in pomoč in veselimo se zaključka tega procesa v državah članicah, da bomo lahko prav vse eh, dodali na seznam ratifikacij tega drugega dela kakljotskemu protokolu. Torej, najprej bi vam rada podala mm, najaktualnejši pogled v samem eh, procesu, brez preveč podrobnosti, potem pa bi se lotila še tih vprašanj, ki so nam vsem v skupnem eh, interesu. Spravi, ambicije, kako bomo opredelili naše ambicije v Parizu. Ampak najprej, ker zdaj sam proces, sam postopek. Verjetno boste veseli, ko boste slišali, da trenutno delo, ki poteka, dejansko zadeva mm, pisanje prvega, mi temu rečemo, ničelnega osnutka v jeziku drugih narodov za nov sporazum iz Pariza. Tisti, ki na tem delate vsaj štiri leta že in imate občutek, da ste štiri leta že na nek način noseči, vam lahko povem, da zdaj nekako glava že gleda ven. Ta stvar je nekako že na vidiku. V prvem tednu oktobra bomo dejansko tudi obelodanili prvi ta osnutek in lahko vam povem, da je ta proces zelo produktiven in verjetno boste kar presenečeni nad ravnjo napredka, ki jo bo predstavljal ta dokument v primerjavi z dokumentom, ki ga imamo trenutno pred seboj. Torej, prvi teden v oktobru mislim, da se boste prijetno nasmehnili. No, potem, veste, nas čaka pač postopen proces, imeli bomo oktobrsko zasedanje, potem predkop. Eh, potem dejanski COP21 v Parizu in potem bomo sprejeli eh, sporazum iz Pariza in če bo šlo vse v najlepšem redu, bomo upam, da vse skupaj lahko sprejeli brez drame in brez zamud, kar bo tudi svoj vrstna premjera. Zdaj, kar zadeva vsebino. Kar zadeva naše ambicije. Tu je ogromno podrobnosti v tem pariškem sporazumu čeprav je zaenkrat ta še dokaj kratek, ampak vendarle je tam veliko podrobnosti in da, da bi nekako zaokrožila ta koncept ambicij. Kajti zdi se mi, da se vsi sprašujemo, ko to gledamo, kako bomo dejansko gradili te ambicije. Mislim, da so trije ključni dejavniki, ki bodo te ambicije opredeljevali s časoma v pariškem sporazumu. Najprej izhodiščna točka. To je skupni seštevek na eh, nacionalnih, nacionalno opredeljenih eh, prispevkov INDC. E tu je bila Evropska unija najhitrejša pri ukrepanju, za kar se zahvaljujemo, da jih imamo več kot 40, pričakujemo je še nekaj pred eh, iztekom roka. Trenuko imamo skoraj da že 700 odstotkov globalnih emisij v obliki NDC-jev, mislim, da bomo ravno presegli 70 odstotkov do konca letošnjega leta. Ampak to ni naša dokončna ambicija, ampak to je šele začetek. To je tista osnova, ki jo države članice lahko v tem trenutku predvidijo ob trenutnem stanju tehnologije in eh, tudi ob trenutnih napovedih glede kapitalskih stokov, ampak za to bodo potrebne številne spremembe zakonodaje in eh, podzakonskih predpisov. To verjetno je neka takšna ugrajena prednost INDC-ov, namreč da bodo že ti sprejeti INDC-ji sprožili cel kup zakonodajnih eh, sprememb v državah, ki bodo zadevo popularni naprej. No, ti INDC-ji pa ne bodo, nikakor ne bodo vsega skupaj pripeljali do dveh stopinj. To naj bo več kot jasno. Namreč, če bi vsi naprej brez NDC-ov, brez procesa UNFTC, bi do konca stoletja dosegli 4 do 5 eh, stopinsko otoplitev. Z INDC imamo sicer bistveno izboljšavo, ampak še vedno verjetno nekje pri 3 stopinjah do konca stoletja. Tako da zavedajmo se, da INDC predstavljajo bistveno spremembo, ker je tri odstotke bistveno boljše od štirih do petih, pa še vendar to ni dovolj. In zato je del naše ambicije to, da določamo ne le takšno izhodišče, ki bo drugačno od scenarija vse po starem, ampak da poleg eh, ambicioznih e NDC-ev, in to je druga zadeva, ki bo rada povedala, je pomembno, da se dogovorimo, da pariški sporazum ne bo statičen, temveč da bo sprožil proces, ki bo uh, eh, večdesetletni proces, z namenom krepitve ambicij eh, s časoma, torej gre torej za nekakšno eh, stopnjevanje pariškega sporozuma, torej vsakih 5 do 10 let, ni še določeno, kakšno obdobje bo, ampak najverjetneje 5, ne 10, torej vsakih 5 let se bodo države sestale in ponovno pogledale, kako eh, jim gre pri izpolnjevanju NDC-ja in kako se to lahko primerja z znanstvenimi dognani in do kolikšne mere se lahko uh, njihova prizadevanja nekako dvigne na višjo raven. Tretji vidik pa je jasno opredeljen končni cilj, ki bo zacementiran v pariškem sporazumu. Načeloma ne vstopamo v nobeno uh, vozilo javnega prevoza, ne da bi vedeli, kam gremo. In le, če veš, kam greš, potem veš, koliko postaj imaš še do konca in ali dejansko napreduješ v smeri cilja ali pa morda se oddaljuješ od cilja. In ista logika velja tu pri pariškem sporazumu. INDC-ji predstavljajo sicer ja, neko postajo na poti, ampak vendarle potrebujemo tudi končno postajo, tako da bo lahko vsaka postaja, ki jo bomo ustvarili na poti, pripomogla k temu, da vidimo, koliko smo zdaj naredili napredka med zadnjim, med zadnjim postankom in končnim ciljem. Končni cilj je vsekakor podjena neutralnost do konca stoletja, torej da vzpostavimo ekološko ravnovesje med tem, kar bomo še vedno emitirali v eh, ozračje, to, kar je neizogibno, in pa eh, naravnim, naravno kapaciteto za absorpcijo na planetu. Ti trije so torej elementi ambicij, ki jih zasledujemo v okviru priške sporozuma. To ne pomeni, da je vse skupaj že doseženo, to samo pomeni, da to obstaja v obliki osnutka še vedno pa nas čaka delo, še vedno je vse skupaj treba potrditi in uh, zapečatiti v pariškem sporazumu, tako da nekako, če berete med vrsticami, nas čaka še kar nekaj dela, kar nekaj domače naloge imamo še pred seboj, če hočemo, da bo ta pariški sporazum kar se da ambiciozni in uspešen. Po drugi strani pa bo, boste razumeli, da je ta raven ambicioznosti, ki jo predpostavljamo, nekaj, kar ne moremo uh, zagotoviti s pariškim sporozumom 155 držav uh, brez finančne podpore za države v razvoju. Kajti vse to za države v razvoju pomeni popolno preoblikovanje ekonomskega modela, ki mu sledijo in ki smo ga mi vsi uporabili zadnjih sto let. Ampak mi zdaj pričakujemo od držav v razvoju ne le, da nahranijo uh, dodatni dve milijardi ljudi in poiščejo stanovanje in tako naprej, ampak da to počno na nizko ogličen način. Vse to je velika zahteva strani razvitih držav in zato je finančna podpora kritičnega pomena in o tem lahko spregovorim še nekoliko več v odgovor na vaše vprašanja. Eh, nedvomno pa je finančna in tehnična podpora za eh, preoblikovanje eh, ekonomskega modela v državah v razvoju ključni del sestavljanke v Parizu. In še zadnja stvar, kar zadeva ambicije. Pred nami je res svoje vrstna priložnost, ki je v zadnjih šestih letih ni bilo. Priložnost, da končno lahko formalno prepoznamo tudi ulogo in prispevek vseh eh, akterjev, vseh nedržavnih akterjev, se pravi tistih, ki niso nacionalne vlade, eh, regionalnih vlad, lokalnih eh, oblasti, industrije, civilne družbe, vsi ti akteri namreč kar že lahko rečem agresivno Eh, nastopajo na področju podnebnih sprememb, pa naj gre za prilagajanje ali preprečevanje ali odpravljanje posledic. In vsekakor delamo korak v smeri priznavanja tudi njihovega prispevka in da tudi njihov prispevek upoštevamo in merimo, da na ta način mislim, da lahko vladam tudi celo pomagamo pri doseganju in celo preseganju svojih dostanih ambicij in da na ta način še dodatno prispevamo k ambicioznosti nas vseh. Naj bo toliko dovolj za enkrat, da vas nekako usmerim v procesu razmišljanja in preoblikovanja vprašanj. Predsedujoči, vračam vam besedo. Hvala lepa, zdaj pa lahko začnemo s prvim krogom vprašanj. Besedo najprej, da bi gospod Lize v imenu ELS in vas in vse naslednje koordinatorje prosim, da se držite dveh minut, če le mogoče. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospa Figueres, za vaše izvajanje in tudi za vsa prizadevanja, eh, ki jih eh, izvajate zdaj pred eh, Pariško konferenco. Mislim, da gre za zelo ambiciozno in dobro strategijo. Dejstvo je, da ne moremo izhajati iz tega, da bodo v Parizu vsi problemi rešeni in da bodo dan po Parizu vse rešeno. Ne, gre za trajno nalogo, ki nas čaka. Pomembno pa je, da se vsi tega zavedamo, da se zavedamo, da bomo pri tej trajni nalogi delali naprej in da bomo na koncu procesa resnično dosegli cilj dveh stopin in da bomo to tudi dejansko zapisali v, v veljavna zavezujoča besedila. No, pred konferenco bi še enkrat izpostavil vprašanje letalskega in pomorskega prometa. Že od Kjota naprej vprašanje zmanjšanja emisij pri letalskem in pomorskem prometu prenašamo na IKO in na EMO, ampak prav veliko se ni zgodilo. Pri letalskem prometu vidimo, da če bomo imeli veliko sreče, bodo države v okviru IKO leta 2016 morda dosegli dogovor o tem, da bodo od leta 2020 prenehali z eh, večanjem emisij, ki jih ne bodo mogli kompenzirati s CDM. No, komisija je za cilje EU predlagala, da ta panoga v Evropi, tudi eh, jekarska industrija, eh, cementarne, za 43 odstotkov zmanjšajo emisije do leta 2020, kar je zelo velik razkorak. Pomorstvo in letalstvo mislim, da imajo bistveno večjo prednost pred ostalimi sektorji industrije in zato mislim, da je potrebno to jasno usmeriti. Če se ne bo nič zgodilo v okviru IKO in IMO, potem mislim, da je potrebno, da se vsaj omenja zmanjšanje, pa samo stabilizacija in kompenzacija, kajti podnebje ne prenese več dodatnih emisij, ampak eh, podnebje zahteva zmanjšanje emisij. Hvala. V imenu skupine SD Matijas Grote. Ja, hvala lepa. Volja je povsod, tudi tu v parlamentu, ko gre za sprejemanje eh, resolucij, ko gre za opredeljevanje nadaljnih usmeritev, ampak hodič ponavadi eh, ždi v podrobnosti. In ja, ponavadi je um močan, eh, telo pa šipko, tako da upam, da bo v Parizu drugače, da bomo nekaj dosegli. Petr Lid je omenil pomorstvo in letalstvo, tudi naša skupina eh, vsekakor podpira ta pristop, tudi tam potrebujemo jasna eh, mednarodna pravila, to smo že poskušali tu v Evropi urediti, da bi torej dosegli znižanje emisij, to je nas letelo na velik odpor, tako da upamo, da bo v pogajanjih vendarle dosežen napredek. Ampak rad bi se lotil druge teme in sicer 20 milijonov ljudi, ki bežijo v tem trenutku pred vojnami, pred drugimi katastrofami. In naši strokovnjaki, kot naprimer gospod Majers iz Univerze v Oxfordu, ocenjujejo, da se bo število podnebnih beguncev v prihodnih letih povečalo na 200 milijonov do leta 2050. In tu bi me še enkrat zanimalo, v kolikšni meri je to morda že v pripravi na mednarodni ravni, je to že eh, na agendi. Se pravi, če ne bomo resnično, resno obravnavali prilagajanja podnebnim spremembam, bo veliko ljudi v centralni Afriki in drugod primoranih zapustiti svoj del sveta. Potem trgovanje z emisijami. Reforma je pred vrati po podnebni konferenci, videli smo, kakšen je predlog komisije, ta se mi zdi dober, uravnotežen, ampak kakšna bo vloga Evrope to, kajti tu v našem zboru je pogosto tako, da eni pravijo, ja, tu se ne stori dovolj, Evropa po drugi strani pa pravi, da počnemo preveč in da škodimo konkurenčnosti evropske industrije. In tu bi me zanimalo, kakšna je vaša ocena, kako vidijo Evropo z tega vidika od zunaj. Hvala lepa v imenu EKR, gospa Görling. Hvala lepa. Hvala, gospe Figueres. Hvala za vašo prisotnost. Lepo vas je videti tu v naših vrstah. Zanima me, kako je s pariškim procesom. Vemo, da je napredek počasen, potem se stvari nekoliko pospešijo, potem se zopet nekoliko upočasnijo. Vse tako izgleda od, od zunaj, ko gledamo to pot, ki nas vodi do Pariza. No, ampak zdaj, ko, ko se stvari bližajo, se zdi, da se pritisk stopnjuje in mislim, da bo ostalo le še pet dni pred začetkom COP21, pet dni pogajanj namreč. Kako torej vidite potek tehničnih eh, pogajanj? Eh, ali se vam zdi, da bomo tu uspešno ujeli Eh, tudi politični napredek, torej da bomo lahko v Parizu potem dejansko hitro potrdili in sprejeli dogovor. Hvala lepa, gospod Grebrandi v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospa Figueres za vašo prisotnost tu danes. Moram reči, da če bi lahko glasoval za to, da boste vi tisti, ki odločate, kako naj izgledajo stvari v Parizu, bi takoj glasoval za. Mislim, da je to, kar ste dejali, mm, bilo resnično utemeljeno in eh, konkretno. Zdaj govorite o INDC-jih in da ti zdaj pokriva približno 70 odstotkov globalnih emisij CO2. Eh, če bodo Kitajska ZDA in EU, ki so mm, tudi zraven, eh, če so le te tiste, ki dajo odgovore, smo že blizu 70 odstotkov ko pa gre za druge velike onesnaževalce, emitente, torej Brazilija, Indonezija, Indija. Tu me zanima, ali so te vlade že UNFCC obvestile o tem, kdaj lahko pričakujete njihove IMDC. Še posebej Indija je tista, ki me skrbi, kajti zdi se, da ni prav veliko napredka na tej fronti in uh, morda nam lahko poveste kaj s tem v zvezi. In potem še zadnja zadeva, predsednik financa. Teh 100 milijard, ki jih je potrebno nekje na nek način najti po letu 2020, kako vidite, da bi to lahko vključili v pariški sporazum? Še posebej glede na tiste bolj tehnične proračunske težave, gre namreč za dolgoročne zaveze in vlade, pogosto nimajo niti možnosti za takšne dolgoročne zaveze. Morda lahko poveste kaj s tem v zvezi. Hvala. Hvala lepa. V imenu Gue Anna Marie Minor. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem, gospe Figueres, za njeno prisotnost danes tu za izmenjavo mnen. Moram reči, da izkazujem veliko spoštovanja do vašega poguma in do dejstva, da ste se skušali lotiti tega gnilega jajca. To ni enostavno, to so povedali tudi že drugi. Uh, in dejstvo je, da zgolj z INDC-ji e cilja dosegli ne bomo. Še vedno ostaja velika vrzel, ki jo bo treba zapolniti ali premostiti, tako da potrebujemo ambiciozen sporazum, da se na ta način izognemo popolni katastrofi za celoten planet. To je nekaj, kar je tudi komisar Juncker dejal prejšnji teden. Namreč naslednji eksodus beguncev bo eksodus podnebnih beguncev. Zdaj, kar zadeva nacionalne eh, načrte za zmanjšanje emisij, to je sestavni del dogovora iz eh, Balja kot eh, dopolnitev k dogovoru iz Dohe in tu naj bi bogate države pomagale revnim pri doseganju tega cilja, ampak zelo malo je bilo doseženega in storjenega v tej smeri. Mislim, da bi z oživitvijo tega pristopa lahko dosegli pomemben napredek. To mislim, da je nekaj ključnega, kar bi morali zasledovati v Parizu. To potrebujemo zato, da bomo lahko dejansko dosegli zastavljene cilje. Obstaja nek eh, naravni zakon, ki veleva, da tisti, ki so vodilni v svetu, morajo prevzeti odgovornost za svoje napake eh, in pomagati eh, drugim pri preprečevanju teh napak. In zato upamo, da bodo države v razvoju preprečile in se ognile napakam, ki smo jih storili mi in zato mora razviti svet, vključno z EU, pomagati tem državam. No, spregovorila bi, radi, bi rada tudi o TTIP-u. Kot veste, se pogajanja še niso zaključila in poročilo o učinku na okolje tudi še ni na voljo ampak eh, pogodba med EU in Kanado, tu pa pogajanja so končana in okoljsko poročilo tu je zelo jasno. Bolj intenzivna proizvodna eh, mesa, večji stroški transporta in eh, tu me zanima, ali boste tudi to vključili v pogajanja. Hvala v imenu zelenih bars I count. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošla, gospa Figueres, tu v Evropskem parlamentu. Moram reči, da zelo cenimo vašo prisotnost tu, kljub vašemu zelo napetemu urniku. Hvala lepa. Par vprašanj, ki bi se nekoliko bolj osredotočila na tiste teme, ki so potencialno nekoliko bolj težavne za Evropo in zanima me, glede na to, da bodo to pogajanja, kakšno je vaše stališče, da bi se morala Evropa, kako bi se morala Evropa pozicionirati. Najprej te gradniki, eh, prej ste omenili eh, to postopnost v tem procesu. Zdaj vemo, da trenutne zaveze v okviru INDC-ev ne bodo prispevali, oziroma ne bodo privedli do dveh stopinj in glede na to, da vemo, da bo ta postopnost procesa ključnega pomena v smislu dikcije v pariškem sporazumu. Eh, no, ob vsem tem je pomembno naslednje. Če pogledamo obdobje, v katerem sprejemamo neke zaveze. Čim opredelimo nek odstotek, potem Evropa to rada ohranja za nekaj deset let. Ampak to ni dovolj. In z vidika tega pariškega protokola bi verjetno potrebovali petletno obdobje zavez, kar pomeni, da mora Evropa zdaj že določiti cilj za leto 2025 in potem začeti pogovore o cilji do leta 2030. In zanima me, Eh, kako vidite to pozicioniranje Evrope, ki govori le o letu 2030, eh, vemo, kako se tudi Evropa potem obnaša, gre za obdobje pregleda. Prej smo rekli, ja, pred letom 2020 bi morda lahko potem kasneje določili ambicioznejše cilje, ampak v Evropi tega nihče več ne omenja, kajti to bi sprožilo zelo eh, težavno razpravo znotraj EU. Torej, če se bomo lotili le leta 2030, potem pozabimo na to, da bomo kdaj so sploh naredili kaj za 2025. Tako da že v Parizu se bo verjetno potrebno osredotočiti na petletno obdobje sprejemanja zavez. Eh, zanima me vaše mnenje, torej, kako vi vidite to težavo, ki jo ima Evropa pri hitrem stopnjevanju na vzgor. Kar zadeva finance. Tudi tu evropejci vedno pravijo, pa vse je denarja dovolj, raziskave kažejo, da je ogromno eh, sredstev za podnebje in tu gre za mešanico javnega in zasebnega denarja, ampak v pogajanjih v Parizu bo veliko držav v razvoju dejansko gledalo v smeri Evrope, eh, kar zadeva javni denar. Hočejo vedeti, kaj prihaja. Nočejo vsako leto nekih presenečenj, kar se dogaja zdaj. Tako da, kaj je tisto, kar bi Evropa morala narediti v smislu več od eh, tistega, kar počnemo sedaj. Torej, da rečemo, ja, 100 milijard bo na voljo in to brez težav. Torej, kaj storiti po vašem mnenju, da bodo naše ministre za finance nekoliko bolj zavezani tej teme, ker do enkrat mislim, da bolj spijo zraven, ko se govori o tej temi. Hvala lepa za EFDD, gospod Petičini. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospa Figeri, za vašo prisotnost danes tu. Navezal sem na to, kar je del baš iCloud. Vsi vemo, da so države v razvoju zahtevale petletni pregled nacionalnih načrtov za eh, zmanjšanje emisij CO2, ampak ravno EU, torej ravno bogate države, ki so glavni razlog eh, emisij, eh, te pravijo, da je dovolj vsakih deset let odpraviti takšno posrebitev. In eh, vse bolj jasno je, da so današnje zaveze daleč od zadostnih za to, da dejansko omejimo na dve stopinji segrevanja odvrača do leta 2100. Tako da mislim, da moramo storiti več če v smislu predvidljivih, eh, merljivih, preverljivih in predvsem zavezujočih eh, ukrepov in zavez. Rad bi se tudi navezal na tako imenovano politiko eh, dekarbonizacije, o čemer je veliko govora. Skupna količina CO2, ki se spušča v atmosfero, torej če upoštevamo vse rezerve fosilnih goriv, to je več kot 250 eh, tisoč gigaton na leto. Ampak izgorevanje fosilnih goriv pa po državnih izračunih sega vse do 560 gigaton. Torej, gre za to, da naj bi petkrat več morali zmanjšati svoje izpuste po dejanskih izračunih. Tako da druge poti ni. Dejstvo je, da moramo iti v smeri zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv z zavezujočimi eh, cilji, sicer bo zelo eh, težko doseči naše cilje in pomembno je, mm, da se tega zavedamo, kajti če ne bomo samo ponovno še zadevo prelagali na prihodne generacije. Tako da, kaj menite dejansko o neki zavezujoči politiki eh, dekarbonizacije? Hvala lepa v imenu ENF, gospa Dornano. Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, gospa izvršna sekretarka. Imeli smo nekaj časa za razpravo o podnebnih spremembah eh, in naš zbor v vse čas pripravlja zakonodajna besedila, ki imajo neposreden učinek na življenja na stotine milijonov posameznikov. Vaše stališče je strateško v smislu, da ste v stiku z zelo različnimi državami in ravno glede tega bi se rada izrekla. OZN lahko vodi in uh, usmerja politiko boja proti um, podnebnim spremembam in kako to lahko, menite, lahko počnete s tako ekonomsko različno razvitimi državami in kako to lahko počnete z državami, za katere eh, vemo, da ne razumejo, da ekologija omejuje njihov razvoj. Ali res lahko torej pričakujemo mednarodni eh, sporazum, če pa največji onesnaževalci niso zavezani omejitvam. Pomembno je, da se zavedamo, da takšen sporazum eh, pomeni negativen rezultat za evropske države. Dejstvo je, da je zaradi ekonomskega upada našega kontinenta prišlo do tudi upada izpustov CO2. Komisija mi je odgovorila, da med 2008 in 2012 eh, le 2,4 eh, odstotka, skupno 9,5 odstotkov Eh, upada emisij odpade na zmanjšanje BDP-ja. Dejstvo je, da potrebujemo zeleno eh, rast, ampak eh, ohranjati nekakšno mm, ohraniti zvezane roke naše industriji pa pomeni, da bo nemogoče ustvariti nova delovna mesta in da bo to samo škodilo vsakdanjemu življenju naših ljudi. Hvala lepa za vaše vprašanje. Zdaj pa vračam besedo gospe Figueres za odgovor na to prvo skupino vprašanj. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za vsa ta vprašanja. Naj jih nekako združim v nekaj skupin. Začela bi z zadnjim vprašanjem. Sporazum iz Pariza ni samo za nekatere države, ampak za vse države brez izjeme. In vse države so temu sporazumu zavezane ter so zavezane temu, da bi ta sporazum države podpiral v postopku, ki ste ga pravkar opisali. To pomeni, da se poveča gospodarska rast, torej BDP, istočasno pa se znižajo toplogredni plini. To je ključni izziv, ki je v bistvu v srčiki tega pariškega sporazuma. Nekaj vprašanj je bilo o specifičnih državah, potem pa bom šla na bolj splošne, splošne vprašanja. INDC, Brazilije in uh, Indije. Indija se bo pridružila nekje okrog konca septembra, Brazilija že, te, že pred tem, Indonezija pa tudi k malu, ampak ne vemo še natančnega datuma. Zdi se mi, da so države G20 zelo zavzete za to, da bi dosegle ta rok v oktobru, zato da bodo lahko vključene v končno poročilo, ki bo izdano 1. novembra. Čisto specifično glede Indije. Ja, to je res zelo pomembna država. Niste me vprašali o Kitajski, ampak tudi Kitajska bo poslala svoj INDC, tako da bodo tudi oni vključeni. Indija je zelo zanimiva država ravno zaradi razlike med Indijo in Kitajsko in to je potrebno izpostaviti. Vemo, kakšno je ozadje eh, premijeja Modija, preden je postal premijer. Vemo, da je to eh, zanj zelo pomembno in on želi nekakšen vrh, kjer se bomo dogovorili o tehnologiji držav, ki jih zanima napredek na področju solarne energije. Predvsem eh, gre tukaj za države, ki so 15 stopin gor, torej severno in južno od ekvatorja. Te imajo namreč eh, drugačno okolje in je to zelo koristno. Indija ima torej drugačen pristop, nekakšen tehnološki pristop k temu vprašanju in to je zelo dobro. Istočasno se pogovarjajo tudi o mednarodnih sporazumih za intelektualno lastnino in avtorske pravice. To je povezano z njihovim pristopom, ki temelji na tehnologiji. Ne bom se nanašala na sporazum med EU in Kanado, namreč tukaj se jaz ne spoznam in eh, s tem se boste ukvarjali vi. IKO in IMO, torej izpusti na področju pomorskega prometa in letalskega prometa. Kot veste, je ta sporazum strukturiran na podlagi nacionalnih izpustov, prav zato mednarodni izpusti na področju letalstva in pomorskega prometa niste vključeni v sporazum. Seveda sodelujemo z obema organizacijama, IKO in IMO, tako da bi lahko izboljšali svojo svoje stanje emisij. In to je tudi naslednji korak na njihovem načrtu. Ne nameravajo znižati svojih izpustov kratkoročno do sporazuma v Parizu. Vprašanje pa je, kaj lahko v tem sporazumu zapišemo, da jih lahko spodbudimo k temu. To je en pristop. Drug pristop pa je tehnološki. Ko bomo imeli biogoriva, bio ki jih lahko uporabimo, v letalskem prometu, ter ko izboljšamo goriva za pomorski promet, potem bo to seveda boljše, saj trenutno govorijo predvsem o operativni učinkovitosti. To je prvi kriterij za ta dva sektorja in eh, gotovo jih lahko spodbudimo k izboljšanju. Tukaj se strinjam. Naslednje vprašanje. Kako se soočamo z prisiljenimi migracijami? to je zelo težka tema, zelo težavna tema. Vsi smo videli slike v medijih, ki jih objavljajo vsak dan. In vsakeč, ko vidim takšne situacije, si sama predstavljam, da obstajajo še tisoče in tisoče, še milijone takšnih primerov. In do tega ne sme priti, to moramo preprečiti. Obstaja skupina držav, ki je v besedilo sporazuma pod, eh, pod rubriko škode in eh, težave ustavila besedilo, torej, ki bi nekako govorilo o migraciji. Pretresljivo je, da se to besedilo nahaja, sama namreč mislim, da se moramo temu na vsak način izogniti. Za vsako ceno. Ampak to je trenutno v besedilu, torej če si želite ogledati ta osnutek, bi bilo to smiselno. Sama mislim, da moramo veliko bolje delovati na področju zmanjševanja emisij in oblažitve njihovih učinkov, tako da ne bo prišlo do nekontroliranih stopen migracij. Nekateri pa seveda že razmišljajo o tem. Kar se tiče INDC-jev in razlik v eh, tem, ali naj te spremenimo na pet let ali na deset let. Nekatere države imajo svoje cilje do leta 2020, druge 2025-30, tukaj smo še nejasni. Zdi se mi, da bomo trenutne eh, INDC-je sprejeli za določeno obdobje, torej obdobje, za katero se je država odločila sama. Po drugi strani pa bomo imeli globalno obdobje za določen čas. Torej vsaka država lahko uh, poda INDC e za svoje obdobje, ampak imeli pa bomo tudi nekakšen skupen pregled. Naprimer, če država izbere desetletno obdobje, bodo vseeno morali sodelovati v pregledu čez pet let, če bo tako odločeno na globalni, globalni ravni. Kljub temu se mi zdi, da večina držav že pristaja na petletni pregled INDC-jev. Določene države, ki so želele predstaviti INDC čez deset let, bodo naprimer svoje polovične cilje morali doseči že čez pet let. Če pa beremo med vrsticami, vidimo, da je duh tega sporazuma tak, da omogoča čim več napredka in ne želi kaznovati. Torej, to je namen. Povabiti želimo države k napredku, nisem pa prepričana, da bo v tem pariškem sporazumu tudi obveza. Videli bomo, kakšno bo končno besedilo, ampak ti dve razliki glede časovnih obdobij sta predstavljeni na naslednji način. Kar se teče, tiče različnih stopenj dela, govorili ste o političnem delu in tako naprej. Danes, eh, mislim, tokrat je prvič, ko vidimo, da konvencija proti eh, podnebnim spremembam deluje na treh ravnih. Tehnično, politično pogovarjamo se z ministri in eh, tretja stopnja je nekako pogovori z predstavniki vlad in, eh, in držav. Pogovarjamo se z kanclerko Merklovo, z predsednikom Olandom in z drugimi predstavniki vlad ter držav. Na ta način želimo spodbuditi pogovore z drugimi predstavniki držav in vlad ter jih uspodbuditi k razpravi. Namreč govorimo o dolgoročnem sporazumu, ki ne bo veljal samo naslednja tri leta ali kaj takega. Ne, želimo ustvariti pot za naslednja desetletja, če ne celo za naslednje stoletje. Glede na to, da bo ta sporazum tako dolgoročen in da bo resnično spremenil situacijo, pozivamo predsednike držav in vlad, da se udeležijo srečanja v New Yorku in tudi srečanja 30. novembra v Parizu. Prvič se bo zgodilo, da bodo predsedniki vlad in držav povabljeni prvi dan pogajanj in ne šele na koncu. Ravno zato, da povdarimo, kako pomembno je njihovo sodelovanje. In prav zato, ker delujemo na teh treh različnih nivojih, imamo različen način postopanja na vsaki stopni spodbuditi želimo to, da izkoristimo konsens, ki ga vidimo na vseh treh stopnjah, tako da bi dosegli kar najboljši sporazum. Načrti za dekarbonizacijo, to je bilo naslednje vprašanje. V osnutku besedila že obstaja spodbuda za to, da pripravijo načrte dekarbonizacije. In zdi se mi, da to ni veliko odstopanje od INDC-ja. Gre samo za vprašanje, kako se bodo izvajali INDC-ji. Ampak, kot že rečeno, to so. To je dejansko praktičen način, kako se bo pariški sporazum izvajal na nacionalni ravni. Kar se tiče komentarja o tem, da se svet v razvoju uči od uh, zahodnih držav, ja, to je res, ampak. Uh, torej svetu razvoju, se ne uči samo iz vaših napak, uči se tudi iz tega, kar vi imate, oni pa nimajo. Torej, vsaka država v razvoju ima pravico in obvezo do tega, da vsakemu svojemu državljanu zagotovi blaginjo, ki je na voljo, naprimer, tukaj v Evropski uniji. Seveda si tega želijo, seveda imajo pravico do tega in njihovo vodstvo mora zagotoviti takšen napredek, ampak ta napredek mora potekati drugače in prav zato prihajamo do teh izzivov. Eden izmed njih je seveda financiranje. Slišala sem, da je nekdo rekel, da se skrivamo za poročilom. To bi lahko tolmačili na različne načine. Poročilo OECD-a bo po mojem mnenju koristno, saj bo ustvarilo nekakšen pregled tega, kje se nahajamo podatke o, iz stalnega odbora bo, bodo predelali. To so podatki za leta 2011-2012. Poleg tega bomo imeli poročilo OECD-a, ki bo pokazalo finančne tokove za leti 2013 in 2014. Gre torej za pomemben nabor podatkov, ki bo pokazal, kako, kakšna je trenutna situacija glede denarnih tokov iz zasebnega in javnega sektorja. In potem moramo videti, kaj bomo s temi rezultati naredili. Namreč obstaja obveza, ki je ne smemo pozabiti. Namreč, da bo do leta 2020 na voljo 100 milijard. Ampak trenutno nismo tam. Trenutno se gibamo med 40 in 50 milijardami, če združimo tako zasebne kot javne vire. Jasno je torej, da obstaja pričakovanje, da bomo lahko v Parizu napredovali. Od trenutnega stanja do tega, da ugotovimo, kako bomo do leta 2020 zbrali 100 milijard. Kaj lahko pričakujemo od let 2016, 2017, 2018? In po pravici povedano, to ni nerazumno, nerazumno pričakovanje. Gre za denarne tokove, ki obstajajo. Energetska učinkovitost je vse bolj zanimiva priložnost za naložbe in kapital se steka v to smer. Prav zato ni nenavadno, da pričakujemo tukaj transparentnost glede tega, kako želimo doseči teh 100 milijard do leta 2020. In kako to vključiti v postopek? Ja, to ni preprosto, ampak eh, delamo na tem finančni tokovi prihajajo iz različnih virov in ugotoviti moramo, kako ustvariti nekakšen, nekakšno osnovo. V sporazumu potrebujemo nekakšen prostor, kjer bomo zbrali vse finančne informacije, ki jih zbiramo sedaj in ki jih bomo zbirali na začetku sporazuma v Parizu. Nimam torej še konkretnega odgovora, ampak to je za nas prioriteta, da pripravimo politično sprejemljivo in um, transparentno osnovo, v katero bo se bodo stekale informacije o teh poročilih. Pa še pomembno vprašanje, kakšen, kakšen je pogled na Evropsko unijo? Evropska unija je voditeljica glede ambicij glede uh, od lastne odgovornosti in glede upoštevanja svojih načel. Torej zelo pozitiven ugled. Mislim, da svet ceni napore Evropske unije, predvsem države v razvoju dejansko cenijo vlogo Evropske unije v, kot uh, akter, ki privablja. Seveda imamo tukaj, potrebujemo tukaj razmerje med. Uh, med različnimi akteri, ampak kakorkoli že vloga Evropske unije je pomembna za države v razvoju. Države v razvoju si želijo več, to je jasno, ampak nasplošno gledano je Evropska unija dober vzor za druge države, predvsem zato, ker je Evropska unija uspešno prekinila to povezavo med BDP-jem in toplogrednimi plini in to pričakujemo od držav v razvoju. Dejstvo, da lahko delite vaše izkušnje z njimi, je zelo koristno. Hvala. With... Najlepša hvala. Tako sedaj pa drugi krok vprašanj. Kolege prosim, da se omejijo na eno minuto, ko zastavljajo vprašanja, ker 18 kolegov namreč želi besedo. Ivo Belet, izvolite. Chairman, uh, hello, Najlepša hvala. Gospod predsednik, lep pozdrav, gospa Figueres. Govorili ste o tej vlogi vzornika Evropske unije. Kolega je govoril tudi o uh, trgovanju in o IMTS. Uvedli smo rezervo za stabilnost trga in na ta način tudi rešili eh, določene druge partnerje. Zanima me, kakšno vlogo bo to igralo v pariškem sporazumu. In drugo vprašanje je glede finančne podpore. Govorili ste o Indiji, o tehnoloških zadevah, tehnoloških transferjih in tako naprej. Ali bi lahko pod, finančna podpora postala nekakšen, nekakšna tehnološka spodbuda Pa še vprašanje glede IKA. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede uh, cenovnih uh, postavljanj pri teh, pri mednarodnih letih. Tudi sam namreč pogosto letim in eh, to, te cene niso realne. Zanima me, kako bomo to uskladili. Hvala. Najlepša hvala gospod, izvolite. Ekzekutiv, dabor. Euh, hvala lepa, predsednik, hvala tudi vam, gospa izvršna sekretarka. Hvala za vašo prisotnost in tudi za kakovost odgovorov eh, kolegom v tem prvem eh, krogu odgovorov in vprašanj. Eh, sem poročevalec Ruskega parlamenta za poročilno jasno pobudo COP21, ki smo napojnali nov mednarodni sporozum o, o podnebju torej v par besedah, v eni minuti, nekaj manj bi vam rad samo razložil naše ključne usmeritve, da boste videli, kaj kot evropski parlamentarci želimo doseči v smislu ambicij oziroma v smislu modela, ki ste ga izpostavili eh, v zvezi z podnebjem. Pri našem poročilu eh, zdaj razpravljamo o kompromisnih rešitvah med tečočimi skupinami in mnenja smo, da mora Evropska unija vsaj za 40 odstotkov zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2030, torej za 30 odstotkov povečati uporabo obnovljivih virov energije in zagotoviti tudi 40 odstotkov večjo energetsko učinkovitost. Prav tako v poročilu pozivamo k popolni odpravi eh, emisij toplogrednih plinov na globalni ravni do leta 2050. Eh, veseli nas. Eh, da prihaja do sprememb, veseli nas eh, zdaj ta zamisel v petletnem eh, obdobju zavest, da bomo na ta način lahko bolj eh, pogosto prilagajali ukrepe v boju proti podnebnim spremembam. In še zadnja zadeva, in sicer financiranje. Vemo, da bo to tisto, tista kocka, na kateri bo stal dogovor. In zanima nas, ali nam lahko poveste kaj več v smislu inovacij pri pridobivanju teh 100 milijard evrov dolarjev na leto do leta 2020. Hvala. Najlepša hvala, gospod Duncan, izvolite. Najlepša hvala, ja tu na sredini sem. Gospa Figueres, hvala, da ste se nam pridružili. Včeraj se je zgodilo nekaj nenavadnega. V Avstraliji namreč spremenila se je vlada. Torej, če se lahko vlada tako hitro spremeni, potem vidimo, da lahko pridejo pozitivni rezultati iz tega ali pa zelo hitro tudi negativni. Namreč obljube, ki jih je dala ena vlada, lahko druga hitro zanemari. Kakšen je torej vaš pristop do takšnih sprememb? In drugo vprašanje glede Kitajske. njihovi cilji do leta 2030 niso preveč, eh, preveč visoki. Morda bi lahko pripravili bolj visoke cilje za Kitajsko. Kaj pravite? Najlepša hvala, Nils Torvald, izvolite. Hvala predsedujoči. V vseh teh razpravah o podnebnih spremembah vidimo dva pristopa. Prvi pristop poskuša države prisiliti v nekaj. Drugi pristop pa poskuša razumeti, kakšne so razlike med državami glede na prebivalca. Naprimer, nekatere države, kot je Finska, imajo 5 milijonov prebivalcev, druge pa precej več, naprimer desetkrat več ali še več. In od tega je tudi odvisno, kakšen pristop ima država do teh vprašanj. Verjetno ni enega pristopa za vse države, ampak eh, tukaj bomo morali najti neko skupno rešitev. Gospod Ek, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, gospa Figueres, da ste prišli v naš odbor. Všeč mi je vaš optimizem, ampak žal se ne strinjam z vami. Znižanje izpustov CO2 in doseganje tega, da do leta 2050 znižamo segrevanje za dve stopini. Po drugi strani pa imamo tukaj tole uh, o višanju gospodarske rasti. No ja, to ni najbolj verjetno. Že večkrat sem govoril o tem, da imamo približno 300, milijonsko, 300 milijon ton proizvodnje eh, mesnih izdelkov na leto. V naslednjih letih bi se naj to še povečalo, v naslednjih desetletjih podvojilo. V živinoreji nastane veliko izpustov CO2 in zanima me, kaj boste storili tukaj. Ali boste ta aspekt sploh upoštevali pri podnebnih pogajanjih ali pa boste preprosto pozabili na to težavo, tako kot ponavadi. Samo zato, ker je meso pač tako okusno, kakšen pliv ima na okolje, pa ni važno. Najlepša hvala, gospod Javor, izvolite. Hvala, predsedujoči. Tri kratka vprašanja imam prvič, indeciji niso dovolj visoki, da bi lahko dosegli cilj dveh stopin. In zanima me, ali nameravate zvišati ambicije do pariškega sporazuma. Torej, ta pristop je dober zato, da ne nazadujemo, ampak to ni dovolj mi moramo pospešiti naše napredke. Drugo vprašanje se nanaša na človekove pravice. Zanima me, kako boste zagotovili to, da pariški sporazum uspodbuja in zagotavlja spoštovanje eh, človekovih pravic pri vseh ljudeh. Pogajanja o podnebju in podnebnih spremembah niso izolirana od sveta. Tukaj obstaja tudi druga pogajanje, naprimer glede trajnostnih ciljev in tako naprej. Zanima me, kako boste zagotovili usklajenost med eh, temi posameznimi cilji. Kako se lahko ta pogajanja med sebojno dopolnjujejo, tako da bomo skupaj dosegli eh, te podnebne cilje v trajnostnem svetu. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Evi, izvolite. Sì, Presidente, anche io volevo fare. Sono qui. Anche io volevo fare una domanda sull'ETS. Ja, tudi jaz imam vprašanje glede ETS, ampak eh, drugačnega izhodišča kot kolega Beret. Pomembno je upoštevati in eh, izenačiti oziroma uravnotežiti ekonomske in eh, okoljske cilje in to bi lahko prevedlo do podaljšanja sistema ETS na mednarodni ravni oziroma širiti na eh, globalno raven. Ampak v Evropi se je izkazalo, da je ta sistem popolnoma neučinkovit. V zadnjih desetih letih izvajanja smo zakonodajo štirikrat spremenili in zadeva ne funkcionira v smeri zmanjševanja emisij, predvsem pa to tudi uh, omejuje eh, poslovanje uh, evropskih podjetij in jim tudi škodi z finančnega velika, tako da tu je prišlo tudi do številnih eh, preiskav, tudi strani milanskega tožilstva. No, glede na nesrečne izkušnje, ki jih je imela Unija s tem, me zanima, kaj vi menite o tem, da naj bi ta sistem razširili na mednarodno raven. Eh, saj eh, mislim, da ne moremo mm, biti tu najbolj zadovoljni nad to zamislijo. Eh, druga možnost pa je seveda, da se obdavči vsebnost oblike v posameznih proizvodih, kar bi pomenilo polno eh, revolucijo v smislu obdavčevanja izpusta oglika. Gospod Ali. Eh, Najlepša hvala, hvala gospa Figueres, da ste prišli v naš odbor in za te zanimive prispevke. Dobro je, da ste povedli, povedali, kako je Evropska unija v vodilnem položaju pri prevzemanju odgovornosti. Ampak seveda obstaja nekaj področji, ki so še vedno. Eh, zaskrbljujoče tudi v Evropski uniji. Naprimer, eh, dejstvo, da imamo elektrarne z lignitnimi gorivi, ki ustvarjajo veliko izpustov CO2. Okrog 19 takšnih eh, elektrarn obstaja, ki jih se trenutno gradijo. Te elektrarne imajo življenjsko dobo 40 let približno države pa še vedno dajo na voljo vzpodbude in subvencije za izgradnjo takšnih elektrarn. Kljub temu, da so te elektrarne odgovorne za velik delež izpustov CO2. Države ne morejo izvažati svojega onesnaževanja v druge države, istočasno pa doma dajati obljube o bolj zelenem gospodarstvu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, ali, imajo, ali so države članice pripravljene dejansko najti odgovor na te težave. Najlepša hvala, gospa Visnjecka, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa Figueres. Naš eh, odbor bo verjetno k malu sklenila, da bi morala Evropska unija zmanjšati svoje emisije za 40 odstotkov do leta 2030, da bi na ta način tudi pripravili eh, izhodišče za pogajanje v Parizu. Zanima me, kako bo po vašem mnenju to vplivalo na globalna vprašanja, sploh glede na eh, to, da so glavni emitenti že sprejeli velike obveznice do sedaj. Ali bo zmanjšanje emisij strani EU eh, na tako visoki ravni, če ostali eh, Eh, glavni emitenti, predvsem ZDA in eh, Kitajska, ne bodo zmanjšali svojih emisij v podobni meri, ali bo to torej imelo kakršen eh, koli spodbudni vpliv na zmanjševanje emisij na globalni ravni in ali realno gledano lahko pričakujemo, da bodo ostala velika gospodarstva sprejela podobne zaveze do konca letošnjega leta. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod Federli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe za vse te pripombe. Hvala za vsa pojasnila v zvezi s pogajanji. Sam sem šved in Švedska je verjetno ena od vodilnih v Evropi, pa tudi sicer, čeprav je Evropska unija vodilna na tem področju. Dobro bi bilo, če bi se pogovarjali tudi o tem, kakšni bodo stroški, če nič ne storimo, kako bo to vplivalo na javne finance, javno zdravje, kaj bo to pomenilo za sama rodna zemlišča, ki se bodo uničevala. Samo na tak način bomo dejansko vedeli, kaj je tu postavljeno na kocko. Tako bomo tudi vedeli, kaj se bo dogajalo na globalni ravni, regionalni ravni in nacionalni ravni da bomo tudi vedeli, koliko sredstev potrebujemo, zato da bomo vlagali v prave stvari. Številni ne želijo vlagati, govorijo zgolj o stroških, o spremembah. Nekje sredi 80-ih je Švedska razvezala rast BDP-ja in emisije toplogrednih plinov. Naš BDP raste, smo eni od najbolj uspešnih na svetu, naš BDP je dvakrat više, kot je poprečje v Evropi. Še vedno nas čaka veliko dela na švedskem, ampak rast je opazna v novih sektorjih, ustvarjamo delovna mesta in tako naprej. Kaj se bo torej zgodilo, če ne bomo nič storili iz vidika stroškov, kaj bo to pomenilo za delovna mesta? Zanima me, ali smo zmožni doseči rezultat na pogajanjih. Hvala. Hvala lepa gospa Tore. Hvala lepa, najprej hvala lepa, da ste danes z nami. Sama bi rada podarila nekaj, kar se po mojem mnenju ne omenja dovolj pogosto. V boju proti podnebnim spremembam moramo govoriti tudi o produktivnem modelu, torej načinu, kako proizvajamo. Veliko govorimo o teh dveh stopinjah, kaj se dogaja naprimer na področju prometa, ali lahko zmanjšamo porabo energije, ali lahko stavimo več na obnovljive vire energije na bolj resen način, kako bomo upravljali za omrežje, ali lahko zagotovimo več demokratičnosti na tem področju. Tudi energetska omrežja so pomembna, evropski državljani so z tega vidika prav tako prikrajšani 10 odstotkov državljanov nima ustreznega dostopa do energetskih verov, ne moremo več nadaljevati na tak način. Prav tako bo treba nekaj storiti v zvezi z sistemom izmenjave teh dovoljen za emisije. Tak sistem, kot trenutno obstaja, je krivičen. Nekateri se zgolj bogatijo, drugi ostajajo revni poleg tega sistem negativno vpliva tudi na zdrave ljudi. Tisto, kar potrebujemo, je odgovoren gospodarski model, model, ki bo odgovoren do državljanov in do planeta. Mi se bomo seveda zoprstavili vsem okrepom, ki nam ne bodo omogočili, da dosežemo zastavljenih ciljev. Hvala lepa, gospa Auken. Hvala lepa za to zelo dobro predstavitev. Sama vas poznam zgolj po slovesu, ampak vesela sem, da ste upravičili vsa moja visoka pričakovanja. To potrebujemo, kajti potrebujemo predvsem realna sporočila. Številni politiki to vprašanje obravnavajo, kot da bi bila narava naš pogajalski partner. Če bomo mi dali to, nam bo narava dala ono. Mislim, da potrebujemo realno oceno zadev. Želim si, da bi naši politiki oziroma voditelji bili tako jasni, kot sta v tem trenutku NATO in Pentagon, ki veste, da se vojne in konflikti hitro pojavijo, če ne ukrepaš. Zanima me, ali nam lahko zagotovite, da boste še naprej nadaljevali s pozitivnimi zadevami, ki jih omenjate. Zanima pa me, kaj se dogaja s temi negativnimi emisijami, TCS, naprimer shranjevanje in zajemanje oglika, kaj se s tem dogaja. Če želimo realno sliko, potrebujemo obojestransko poročanje, poročanje o pozitivnih in negativnih vidikih, da bomo imeli realno sliko in da bomo lahko tudi ukrepali na podlagi realnih podatkov. Hvala. Hvala lepa. Jolajnen. Ja, yeah, uh, thank you, chairman. Kristina. Hvala lepa, predsednik. Gospa Kristjana Figera, lepo pozdravljeni. Sam sem se z vami srečal že sedemkrat. Tokrat ste najavili, da bo kop brez zamud. No, sam sem že želel odpreti steklenico šampanca, ampak zanima me, torej ali naj rezerviramo hotel z petka na soboto ali celo sobote na nedeljo. No, kakorkoli dobro bi bilo, če bi z zakopom zaključili v petek popovdne, ne pa tako kot običajno v soboto zjutraj ali celo v soboto zvečer. Tako da upamo lahko še vedno, steklenica šampanca je pripravljena, če uspešno zaključimo, jo dobite. Kar nekaj vprašanj ste že izpostavili, pravite, da bi morali biti podnebno neutralni nekje do sredine tega stoletja. Ne vem, morda je leto 2100 predaleč, ali imate kakšne cilje do leta 2050. Mi predlagamo 60 odstotno znižanje. Kitajske in ostali se s tem ne strinjajo. Zanima me, če imate kakšne upremljive cilje do leta 2050, ki bi se lahko menjali tudi v besedilu skopa. Verjetno bo eno od zadnjih vprašanj, s katerim se bomo ukvarjali iz četrtka na petek ali iz petka na soboto. Naslednje, kaj bomo storili po letu 2020, ali bodo ministri res dali na voljo 100 milijard? Zanima me, ali obstaja kakšna umestna pot, ali lahko porabimo javna in zasebna sredstva, da zagotovimo teh 100 milijard nekje do 2020-2030. Hvala lepa. Kolega Dan. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe Figueres za današnji obisk. Vesel sem, da ste v Limi prevzeli določene zaveze. Ogromno dela ste opravili tudi v Limi očitno je, da danes ne popuščate, niti ne boste popustili v prihodnje. Hvala lepa, da ste danes prišli nam pojasnili, kakšni bodo naslednji koraki. Kar zadeva izpolnjevanje in skladnost, popolnoma razumem, da se moramo skupaj lotiti oblikovanja sistema, ki bo spodbujal spoštovanje zavesne pa jih izsiljeval. Različne države, različni narodi pač imajo na voljo drugačne sisteme, preko katerih organizacije in posamezniki lahko od vlad zahtevajo odgovornost in prevzem odgovornosti. V Cancunu 2010 smo govorili naprimer o človekovih pravicah. Zanima me, če lahko preko obstoječih instrumentov naredite karkoli, zato, da bi se zaveze spoštovali. IRDD, mehanizem za čisti razvoj, potem ukrepi za blaženje podnebnih sprememb sklad z tega področja. Ali lahko iz tega konteksta uporabimo kakršen koli instrument, s pomočjo katerega bi lahko akteri, ki so dejavni na terenu, vključno z nevladnimi organizacijami, od vlade zahtevali prevzem odgovornosti. Hvala lepa. Naslednji kolega. Entej. Horistja v nos. Hvala lepa, gospa Sigeres. Nekaj več informacij bi želel pridobiti glede dveh točk, ki ste jih sami omenili v uvodnem nagovoru. Rekli ste, da bo finančna pa tehnična podpora ključnega pomena v nadaljem razvoju. Evropska unija bi lahko veliko več storila, vsaj ko gre za razvoj in sodelovanje tudi v kontekstu zonanje politike, ki zajema ta dva pojma. Lahko bi bili bolj pravični, bolj dosledni, bolj solidarni, tudi bolj smotrni. Dosledni to omenjam zato, ker je v nekaterih državah raven naložb v obnovljive vire energije upadla na mesto, da bi se povečala. Zato me zanima, v kateri fazi je proces na tem področju, kakšna so vaša realna pričakovanja. Potem pa še vloga civilne družbe, nevladnih organizacij. Dobro je, da priznamo njihov prispevek, kot ste sami rekli, vendar me vseeno zanima, če ste zadovoljni z vlogo, ki smo, vsem, ki smo jo vsem tem akterjem podelili v tem procesu. Se vam zdi, da bi oni lahko igrali bolj vidno vlogo, bolj odločilno vlogo na vseh ravneh, v vseh fazah postopka, zato da bi potem dosegli vse tisto, kar ste si zastavili. Lahko bi bili celo bolj ambiciozni. Hvala lepa, gospod Brennan. You, um... Hvala, gospod predsedujoči. Lepo, da ste z nami. Mislim, da gozdarstva danes popovdne še nihče ni omenil. Gozdarstvo igra pomembno vlogo na severu in jugu Evrope, ko gre za shranjevanje in zajemanje oglika. 10 odstotkov emisij na severu zajamemo v gozdovih. Nedavno smo se pogovarjali tudi o gozdarski strategiji v Evropskem parlamentu. Strinjali smo se, da bi želeli ta delež povečati, vendar ta odločitev ni zavezujoča, niti se nismo pogovarjali o konkretnih številkah. Se pravi, govorili smo tudi o tem, da bi zajezili več oglika v prihodnje s tem, da bi uporabljali več lesa v gradbeništvu tudi na jugu Evrope je ta element zelo pomemben, zato bi morali poskrbeti za to, da ne bo prišlo do krčenja gozdov. Norveška je pravzaprav na nek način plačala Peruju, da ne bo krčil gozdov. Bi lahko morda Nemčija sprejela kakšen tak dogovor z Bolivijo, Združeno kraljestvo pa z Urugvajem, naprimer, da ti dve državi ne bi sekali gozdov, s tem bi prispevali tudi k njihovem proračunu z vidika gozdarstva, kot bi bilo to sploh odlično. Hvala lepa. Še zadnji, oziroma zadnji, gospa Kadenbach. Okay, as I'm eager to hear your answer. Bom svoj čas za govor prepustila vam, tako da boste imeli na voljo vsaj 11 minut, da odgovorite na vsa vprašanja, sama pa vaš odgovor že z veseljem pričakujem. Hvala lepa. Sedaj pa pomemben trenutek v razpravi, ko bo gospa Figueres odgovorila na vsa ta vprašanja. Ne vem, kako lahko storim vse skupaj v 11 minutah, ne vem, ali svoje goste vedno tako mučite, da morajo odgovoriti v tako kratkem času, očitno morajo biti disciplinirani. Kje naj sploh začnem? Naj začnem s celim nizom vprašanj, ki se nanašajo na financiranje. Na globalni ravni trenutno vsi iščemo inovativne instrumente, katerih namen je, da naložbe naredimo manj tvegane. Se pravi, kako lahko vse manj javnih sredstev uporabimo za to, da bi pritegnili tudi zasebne naložbe v tem sektorju. Vlade pa tudi multilateralne razvojne banke se s tem ukvarjajo. Prej smo vprašali, če lahko navedem kakšne primere inovativnega razmišljanja. Vse banke, ki se ukvarjajo z razvojem imajo trenutno na voljo 500 milijard dolarjev, ki so jih pridobile tekom svojega obstoja in te banke trenutno razmišljajo o tem, kako bi lahko še obogatile ta sredstva, zato da bi lahko ponujale posojila za vse tiste projekte, ki so namenjeni blaženju podnebnih sprememb oziroma odpravljanju posledic govorijo naprimer o zelenih obveznicah, pa tudi o drugih finančnih instrumentih. V vsakem primeru pa se trenutno iščejo načini, kako zagotoviti ustrezna finančna sredstva tudi za gozdarstvo. Finančna sredstva za gozdarstvo so na našem dnevnem redu. Ta norveški dogovor s Perujem je znak, da se stvari premikajo. Poleg tega pa smo se dogovorili, da bo financiranje gozdarstva temeljilo na uspešnosti, se pravi, plačevali bomo za dosežene rezultate. Mislim, da je to dobra zamisel zlasti na področju gozdarstva, za katerega vemo, da je predvsej kompleksno področje, vendar je to področje kritičnega pomena tako za sever kot za jug. To je eno od področji, kjer je bil dosežen največji napredek na globalni ravni v smislu, kako pomakniti operacije naprej, kako zagotoviti finančna sredstva. Veliko dobrih novic s tem v zvezi torej. Manj dobrih novic imam za financiranje po obdobju 2020. Kakršen koli korak naprej, ki bi ga lahko storili v Evropski uniji, bi bil dobrodošel. Trenutno se osredotočamo predvsem na to, kako zagotoviti finančna sredstva po letu 2020, pa tudi do 2020 postavljamo mejnike. Vi ste omenili 100 milijard po letu 2020, vsaka podpora v tej smeri bo dobrodošla. Do leta 2020 ne moramo zagotoviti 100 milijard, potem pa ukiniti vsakašno financiranje. Zato bi bila res vesela vaše podpore na tem področju. INDC INDC se bo izvajal, prepričana sem, da mhm. bodo še bolj pomembni, zato ker predstavlja pravzaprav nacionalni interes. Nihče nobene države ne sili, da v INDC vključi karkoli, kar ne bi bilo v interesu države. Nobena sila ni bolj močna, kot je nacionalni interes. Zato bodo INDC-ji izpeljani v praksi, ker se jih obravnava z vidika nacionalnih interesov. Sicer se izvajo na mednarodni ravni, vendar zagotavljajo tudi nacionalni interes. Prav gre za prekrivanje nacionalnih okoliščin z globalno agendo in globalnim ukrepanjem. To je razlog, zakaj so se stvari vendarle začele premikati naprej. Popolnoma se strinjam z gospodom, ki je rekel, da ste alergični na rešitev, ki bi ustrezala vsem. Ni ene same rešitve, ki bi ustrezala vsem. Veliko fleksibilnosti vključujemo v ta pariški dogovor. Po eni strani je to prednost in slabost tega dogovora. Veliko truda bomo morali vložiti v preverjanje fleksibilnosti, torej ali lahko države sploh sodelujejo v tem pariškem sporazumu. Omenili ste Kitajsko, 2030 za doseganje vrha emisij. Če bi me pred enim letom vprašali, ali bo Kitajska pripravljena določiti datum, kdaj bo dosegla vrh porabe oglika no, Kitajska je rekla, da bo največ oglika porabila do leta 2020, ampak slišali smo tudi, da Kitajska porablja vse manj premoga, zahvaljujoč nacionalnemu interesu. Tako da hvala Bogu za nacionalni interes na tem področju. Mesa ne bomo vključevali v ta dogovor. Ne pozabite, da postavljamo strukturo visoko 70 nadstropi za mnoga desetletja v prihodnje. Zato ne bomo imeli tehnološko specifičnih določb v sporazumu, niti ne bo reference na meso. Žal, to vam pravim kot vegetarijanka. Tako da vas pozivam, da se še naprej prizadevate v tej smeri. Torej pristop od spodaj na vzgor tri vprašanja ste zastavili vi. Kako ste se sploh znašli ob meni? Ja, premična tarča ste. Zelo pomemben je naš končni cilj. Če želimo imeti ustrezno smeritev, potrebujemo končni cilj. Glede tega smo bili nedvoumni, pridobili smo tudi politični zagon če bi si karkoli lahko resnično želela podariti, je, da bi v drugi polovici tega stoletja dosegli tisto, kar smo si zastavili in v pariškem sporazumu bi to moralo biti zapisano. Človekove pravice, vi ste predstavili krajši seznam, človekove pravice, politike, enakopravnosti med spoloma, pravičen prehod kar zadeva delovno silo, potem pravice prihodnjih generacij. Vse to je del širše slike, vsi ti elementi nas bodo vodili, nič specifičnega ne bomo sprejeli s tem v zvezi, ampak celoten sporazum bo pravzaprav oblikovan na teh načelih. Vključno s človekovimi pravicami. Kako se bomo sklajevali z ostalimi? Mi smo zelo zadovoljni s končno formulacijo glede SDG, še posebej, ko gre za podnebje, gozdarstvo, energijo. Mislim, da bomo te zadeve lahko uspešno povezali in še okrepili. Financiranje. Verjetno veste, da vse večje število komercialnih bank, pa tudi multilateralnih razvojnih bank in držav odteguje finančna sredstva za premok in temu trendu smo bili priča še posebej v zadnjih 12 do 18 mesecih. Mi smo veseli, kaj ti dve tretjini fosilnih goriv morajo ostati pod plastjo zemlje. Nekoliko Nepravično je reči, da ostali veliki akteri ne sledijo vam. Evropska unija je res vodilni akter, ampak 62 ostalih akterjev sodeluje. INDC-ji so pomembni, številni, ki izpuščajo večje količine emisij, pa se prav tako pridružujejo našim prizadevanjem. Strinjam se tudi z tem, kar je povedal švedski kolega glede tega, da bi morali uporabiti to priložnost. Predolgo smo se zanašali na stroške, na paniko, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Sedaj moramo diskurs spremeniti, ga preoblikovati v nekaj bolj pozitivnega. Zavedati se moramo, da imamo veliko priložnosti na številnih področjih, tudi ko gre za energetsko revščino, naprimer. To so razlogi, zakaj bi morali delati več spoštovane kolegice in kolegi, vem, da se približuje čas glasovanja in da je vse več ljudi v dvorani, pa res vas prosim, da ste tiho, ker čakamo še na odgovore na mnoga številna vprašanja in mnoge razprava zanima. Sama bom kratka. Leto 2050 cilji do takrat, da IPCC je zelo jasno povedal, kakšen je cilj do leta 2050 na globalni ravni. Razlikuje med razvitimi državami in državami v razvoju. 2030 in 2050 sta dve pomembni leti. Kratkoročno gledano, UNEP je prav tako veliko delal na tem, da se razlikuje med oglično neutralnostjo in ostalimi oblikami neutralnosti, to je pomembno. Podnebno neutralni bi morali biti do leta 2070, to je datum, ki ga je postavil UNEP. Še dve točki. Skladnost in izvrševanje. V procesu preverjanja in spremljanja se izvaja nadzor tega, kako se stvari izvajajo. V okviru tega procesa poteka predvsej burna razprava, zanima nas, kako bomo poskrbeli za ustrezen nadzor nad vladami, med vladami, pa tudi strani nevladnih organizacij nad vladami. Omenili ste tudi vlogo nevladnih akterjev, igrajo zelo pomembno vlogo številni niso bili dovolj odprti do teh predlogov v zadnjih 18 mesecih, pa je prišlo do pozitivnih premikov in upam, da bomo v Parizu zadeve še nadgradili. Much, Hvala lepa, gospod Figueres. V imenu celotnega odbora vam lahko zaželim uspešno nadaljevanje pogajanj v prihodnih mesecih. Hvala lepa za odgovore na vsa vprašanja in hvala, da ste se držali 11-minutnega časovnega okvira. Res osupljivo, čestitam, hvala lepa in veliko sreče tudi v prihodnje. Mm, predlagam odmor za dve minuti, čez dve minuti pa nadaljujemo z glasovanjem. Hvala. Okay, dear colleagues, we start the vote. Kolegice in kolegi, začenjamo z glasovanjem. Najprej ugovor v skladu s členom 106 poslovnika, podaljšanje veljavnosti registracije aktivne snovi glifosat. Skupina Alde prosi za 20 sekund, da podajo izjavo pred glasovanjem gospodina Brandi. Gospod predsedujoči, rad bi povdaril, da je Alde predvsej nezadovoljen s trenutno situacijo v zvezi z glifosati. Komisija je več let vedela, da bo ob koncu letošnjega leta veljavnost potekla, zato je kakršenkoli odlog nespremljiv. Ampak vsakršno dodatno izdajanje veljavnosti registracije za glifosat bi moralo temeljiti na ustreznih znanstvenih podatkih. Mi smo prisiljeni komisiji ponuditi šest dodatnih mesecev, potem pa ne bomo več dovolili nobenega dodatnega podaljšanja obdobja. Hvala. Hvala lepa, gospod Brandi. Skupina GUE je prav tako podala prošnjo za besedo, gospa Konečna. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama bi predlagala poemensko glasovanje. Ni nam sedaj treba pojasnevati, zakaj glasujemo za ali proti. Številne kolegice in kolegi niso podpisali tega predloga, morda bi želeli izraziti svoje mnenje v tem trenutku. Zato bi bilo res koristno vedeti, kako močna je podpora temu besedilu tako kolegom ne bo treba prikrivati svojih želja. Gospa Konečna, četrtina članov odbora mora potrditi vaš predlog. Elektronsko bomo sedaj glasovali, ali se strinjamo s tem predlogom, da se pri tej točki glasuje poimensko. Glasujte, prosim. Okay, everybody. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Več kot četrtina odbora podpira vaš predlog, tako da nas pri tej točki čaka poimensko glasovanje. Sedaj pa glasujemo. O predlogu resolucije glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Thank you. We move to the next file the emission limits and type approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery. Prehajamo na naslednji naslednje besedilo, menja vrednosti emisij in homologacije za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo. Imam eno obvestilo glede amandmaja 68, to je manjša napaka v glasovalnem seznamu. Namreč zapisano je, da v primeru sprejetja kompromisa 3 glasovanje o amendmaju 68 postane brezpredmetno, ampak to je napaka. Če tudi bo kompromis 3 sprejet, bo v vsakem primeru potrebno glasovati o amendmaju 68. Dobro, glasujemo člen 1, amendma 80 gospoda Eka za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 81, gre za jezikovni amandma, torej ni treba, 82 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. da ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 83. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnjeno. Isto kot prej. 84. Za? Proti? Vzdržanje. Zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 je bil maknjen, 90 za, proti, vzdržani, zavareno, amandma 4 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujte elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 92 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 5 skupaj z amandmajem 91, ki sta popolnoma enaka za. A ne! Ta brezpredmetna se upravičujem, pravi predsedujoči, se moram še nekoliko priučiti tega dela. Torej 39 in 34 oziroma 93 in 94. Vse bo šlo, se bom poboljšal, obljubim. Torej, 93 in 94, identična madmaja za proti vzdržani zavrnjeno. 95. Za. Ne, prvi, prej je bil zavrnjen. Torej, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 6 in imko 9, sočasno za, proti, vzdržani, zavrnjeno. sprejeto. 96 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Amandma 96, konec glasovanja, zabranjeno. 97 in 98 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno. 99 eh, je bil umaknjen, 102 za proti vzdržani zavrnjeno. No, preverimo. Torej 102 glasujemo. Konec glasovanja. Dobro, ga smo preverili, sprejeto. Amandma 100 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Amandma 100 preverjamo. Konec glasovanja. sprejeto, prav tako. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Amandmaja 9 in pa 110. Za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 111 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 10 za proti vzdržani zavrneno. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Imko 15 za proti vzdržani sprejeto. proti vzdržani. Preverimo. Preverimo elektronsko, amadma IMCO 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto petnajst za proti vzdržani. Preverimo. Preverimo elektronsko, manjma 115. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 16. Za. Za. Amandma 115 je bil zavrnjen, zato glasujemo o imko 16, torej za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Imko 17, za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Spreto. Imko 18 za, proti, vzdržani. Spreto. Amandma 116 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 117 za proti stržani zavrnjeno. 118 za proti stržani. Preverimo. Glasujemo amandma 118. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, dobro, amandma 12 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Ste imeli prav. Amandma 13. Prosim, pridno dvigujte roke, če ne ni jasno, kdo je za in kdo proti. Torej, 13 za. Proti. Stržani sprejeto. Amandma 126 za proti vzdržani. Preverimo. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Prav preverimo. 127. Glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 128. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Prav, preverimo. 128 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. No, vidite, zavrnjeno. Sto devetindvajset in imko 19 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 130. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prav ste imeli zavrnjeno. No, bomo videli, kako bo šlo naprej. 131 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 132 preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134, ne glasujemo, 135 za, proti, vzdržani, sprejeta. 136, ne glasujemo, in kot 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo kar jasno. Če pa ustrajate, lahko preverimo in kot 20 elektronsko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 14 za. Proti. Stržani sprejeto. Amandma 15 za proti. Da, amandma 15, glasujemo. 14 je bil potrjen, torej moramo glasovati o amandmaju 15. Še enkrat, amandma 15, kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Imko 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149, 52, 37, 38, 39, 140, 156 in 157 v kosu, torej kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 in pa imko 23 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 24 za, proti, vzdržani, preverimo. Imko 24 preverjamo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 19. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 161 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 162 za. Proti vzdržani, zavarjeno. Imko 25 za, proti, vzdržani. Mislim, da sprejeta, ampak preverimo za vsak slučaj. Imko 25 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko ta je bil zavrnen. Sto triinšestdeset za, proti, zdržani, preverimo. Sto triinšestdeset, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeta. 164 in 165 sta identična amandmaja, torej glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Amandmaja 20 in pa inko 26 za, proti, vzdržani, sprejeta amandma 21 in pa imko. Ne, ne, amandma 21, samo kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 27 je pes predmeten, 22 zdaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 166 za proti zdržani. Preverimo 166. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 23 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 167 za, proti, vzdržani. Preverimo. 167, preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sto osem in šestdeset, kdo je da? Proti držani, zavrnjeno. Pa preverimo 168, preverjamo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. ELS, en preveč, prosim. Dobro, zdaj v redu, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 24 in pa imko 30, kdo za, proti, držani, sprejeto. 169, 25 in pa imko 31, za, proti, držani, sprejeto. Amandma 8 in pa 103 in 104 za, proti, zdržani, sprejeto. In kot 32 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, zdržani, preverimo. 171, preverjamo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Za las pa vendar. Imko 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 26 in IMCO 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. Amandma 27, 173 in pa IMCO 35, to je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 174 in pa 175 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Dobro, preverimo. IMKO 36 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis 10 za proti zdržani sprejeto. Amatma 29 in pa inko 38 identična, kdo je za proti zdržani sprejeto. amandma 101 za proti vzdržani sprejeto. Sedem je umaknen in ko deset in ko deset za proti vzdržani zavareno. Amandma 192 pa je za proti vzdržani zdržani, zavrnjeno. 195, preverimo. 192 pravi predsedujoči, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Zdaj pa 195, kdo je za, proti, vzdržanje. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo vseeno. 195 preverjamo elektronsko, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 196, 197 in 98. Glasujemo v kosu, da za, proti, zdržani, zavrnjeno. 199, kdo je za, proti vzdržani je zavrnjeno. Amandma 200, 201, 205, kdo je za, proti vzdržani je zavrnjeno. 202, 203, 204 in imko 39 so identični amandmaji, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, mislim, da. Ampak preverimo vseeno, preden me gospa Gardini opomni, torej preverimo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 206, 207, 208 in IMCO 40 skupno. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Amandma 209. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 30 za prosim, če dvigujete roke proti vzdržani. Preverimo. Amandma 30 preverjamo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, slabo dvigujete roke. Ne vem, nekaj se je spremenilo očitno. Dobro. Sljedeći 57, tu imamo ustni amandma. Kdo nas protuje? Če ne, glasujemo o tem ustnem amandmaju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 213 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 214 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani. Preverimo, mislim, da je zavrljeno, ampak preverimo vseeno. Kompromis 14. Elektronsko preverjamo. Glasujte, prosim. Vote is closed. Glasovanje je končano. Ja, je sprejeto, ampak dobro je preveriti. 15 in favor. Kompromis 15, kdo je za, proti, zdržani. Tukaj imamo isto večino kot pri prejšnjem, tako da je sprejeto ampak vseeno preverimo. Kompromis 15, elektronsko glasovanje. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 225, kdo je za? torej predlog spremembe 225, seveda. Bolje bi bilo, če bi imeli 200 kompromisov, ampak to je amandma 225. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Predlog spremembe 225. Elektronsko glasovanje. Glasovanje je zaključeno, oziroma še je odprto, sedaj pa je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 231, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Elektronsko glasovanje, predlog spremembe 230, gospe Kadenbach, glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. Predlog spremembe 233, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Torej, kompromis 16, glasujemo elektronsko. Kompromis 16. Glasovanje je zaključeno. Kompromis je zavrnjen. Ker je zavrnjen, moramo glasovati o posameznih predlogih sprememb. 234 in Imko 43 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 236. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 41. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Predlog spremembe 41. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. Predlog spremembe 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. preverimo. Torej glasujemo o kompromisu 17. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Prosim, imam. Ja. Torej glasujemo o posameznih predlogih sprememb. Najprej 240 in 244, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej glasujemo o posameznih amandmajih. Amandma 337. Kdo je za? Aha, glasujemo skupaj 237, 241 in 46. Tako za proti zavrnjeno. 242, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 244 bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo torej 247. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 249 in 250, 251, 252, 53, 54, 55, 56. Torej, do 200. 56 v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani, preverimo. 257 torej. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 258 in 259 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. Torej 258, 259, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 260, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 43 in 268 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 268 za, prosi, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 44 in 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave. Uvodna izjava 1. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanih, sprejeto. Drugi del, za, proti, sproti, vzdržani. Preverimo. Torej, drugi del predloga spremembe 54. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55, kdo je za sproti, vzdržani. Preverimo. 55. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Šestinpetdeset gre za uvodno izjavo 12a. Tukaj imamo torej, predlog spremembe 56 za. Dvignite roke proti, pozdržani. Ni jasno, tako da bomo preverili predlog spremembe 56. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Imko 3. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, preverimo. Torej, predlog spremembe 57, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Ja, zelo težko se je odločiti. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto preverimo. Glasovanje je končano, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 je brezpredmeten, predlog spremembe 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, 68, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo. elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 68. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spet preverimo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 in 76. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 77-2 proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje o celotnem predlogu z amedmaji. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o predlogu zakonodajnega, zakonodajnega predlogu resolucije. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa še odločitev o tem, ali začnemo medinstitucionalna pogajanja. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Čestitamo poročevalki. Okay, we... yeah, Tako, predsedstvo bom predal našemu predsedniku, gospodu Laviji. Uh, Tako sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjim glasovanjem poročila Belet Evropski energetski uniji naproti. Il voto su compromesso 1. Glasujemo torej o kompromisu 1, kdo je za, proti, zdržani, spretov. Kompromis 6, za, proti, zdržani vzdržani sprejeto. Amandma ena, kolega Gžiba, za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 12, Felner za proti vzdržani sprejeto. Amandma 13 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Abandma 15, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 17 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 18 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 19 za proti vzdržani sprejeto. Zdržani je zavrnjeno. Amandma 20 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 21 za proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 22 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o kompromisu 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5, za, proti, vzdržani sprejeto. Sledi amandma 57, Fjellner, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za proti zdržani spleta. Amandma 80 Gerbendi za proti zdržani spleta. Sledi amandma 82 za proti vzdržani spleta. Amandma 83. 83 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 84 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 86 za, proti, preverimo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto glasujemo o amna 91, Peterle za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma oziroma kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 107, balas za, proti, zdržani, sprejeto amandma 108 za proti vzdržani preverimo. Glasujte, prosim, ste vsi oddali glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 109 za proti vzdržani sprejeto. kompromis 3 za proti zdržani sprejeto amandma 127 za proti zdržani preverimo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeta. Amandma 137 za proti vzdržani sprejeta. Amandma 141 za proti vzdržani sprejeta vzdržani, sprejeto. Amandma 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 147 za, proti proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 145 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 149 za proti vzdržani sprejeto. 150 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 151 za proti proti zdržani sprejeto, 152 za proti zdržani sprejeto, amandma 153 za proti zdržani preverimo. Glasujte, prosim, ste vsi oddali svoj glas. konec glasovanja. Sprejeto 154 za proti zdržani zavrnjeno, 155 za proti vzdržani sprejeto, amandma 156 za proti vzdržani zavrnjeno. 157 za proti, vzdržani sprejeto, 158 za proti, vzdržani sprejeto, 159 za proti, vzdržani sprejeto. Amandma 160, Fjellner za proti, vzdržani sprejeto zdržani, zavrnjeno 171 za proti zdržani, preverimo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja, sprejeto. 172 za proti, vzdržani za vrnjeno. 173 za proti Stržani. Zavrno 174 za proti vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Amandma 175 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 177 za proti proti, zdržani, zavrnjeno, 178 za, proti, zdržani, prijedlo, 180 za, proti, zdržani, sprejeto, amandma 191 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 193 za, proti, stržani zavrnjeno, 196 za, proti, stržani, preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja z enim glasom večine. 197 za proti 100 državljani zavrnjeno, 198 za proti 100 državljani sprejeto. Zdaj še zaključno glasovanje o mnenju z glasovanjem in spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, ste vsi glasovali? potrjeno, sprejeto in čestitke poročevalcu. Zdaj pa lahko zaključimo s sestankom in eh, naslednje zasedanje bo 22. septembra. Sì, mi devo vedere due cose su quelle cose collocate.